mehanizmu, najprej eh, ozadje. Prav gotovo se spomnite predlogov iz marca 2009. Eh, to je bilo na podlagi haškega eh, programa, pa tudi eh, sprememb. Eh, Po tem, eh, ko je šengenski pravni red postal del evropskega pravnega uh, reda in eh, ti, ta dva predloga uh, sta uh, Eh, temeljila tako na prvem kot tudi na tretjem stebru. Eh, parlament je potem zavrnil ta dva predloga in je zahteval eh, sprejem v postopku soodločanja in podpredsednik Baro je obljubil, da bomo počakali na začetek veljave Lisbonske pogodbe in potem bomo pa pregledali, kako je mogoče vključiti Evropski parlament v postopek sprejemanja. Tako je bilo tudi po češkim in švedskim predsedstvom. Čakali smo torej na začetek veljave Lisbonske pogodbe, preden bi nadaljevali. Lisbonska pogodba je torej začela uh, veljati, uh, tretji stebr uh, eh, in predlog na tej podlagi je postal brezpredmeten, potem pa uh, Eh, so sklenili, da bi člen 75, 74 eh, moral biti pravna eh, podlaga in sledila je analiza. Analiza je bila upravljena 2010. 16. novembra je komisija sprejela revideran predlog in upoštevala seveda tudi začetek veljave Lizbonske pogodbe, upoštevali pa smo seveda tudi mnenja držav članic do tedaj. Glavni cilj tega predloga je, da se izboljša sedanji mehanizem. V zadnjih letih je eh, skupina, delovna skupina za evaluacijo šengenskega akija marsikaj predlagala in sedanji predlog to se upošteva. Cilj je seveda, da ohranjamo vzajemno zaupanje med državami, ki uporabljajo šengenski pravni red. Komisija poskuša eh, zagotoviti večjo učinkovitost eh, mehanizma in sicer eh, vključujemo tudi večletne programe, letne programe tudi evaluacijo, oceno tveganja, vključujemo, zagotavljamo seveda tudi ustrezno strokovno znanje in komisija Eh, skrbi tudi za jasno poročanje, za jasno strukturo in tudi za eh, ustrezen follow-up po priporočilih. Pomembna točka zlasti tudi za vas je, da poskrbimo za ustrezno eh, preglednost, transparentnost do Evropskega parlamenta. Rada bi nekoliko obravnavala tudi vprašanje pravne podlage. Omenila sem, da je predlog iz leta 2009 eh, temeljil na členu 66, eh, sedaj pa temelji predlog na eh, 74. Eh, vendar previdni moramo, 74 je morda preveč omejen, kajti ta govori o sodelovanju med komisijo in državami članicami, vendar ta predlog vključuje tudi agencije in zaradi tega je to vse skupaj širše. Eh, tu gre za pravo upor, uporabo pravnega reda in eh, tudi eh, gre za vprašanje nenapovedanih obiskov in nenapovedani obiski eh, pa morda že sodijo zunaj administrativnega sodelovanja. In potem gre seveda tudi za vprašanje konsultacije Evropskega parlamenta. E, torej, pri pravni podlagi se sprašujemo, kaj pravzaprav tukaj delamo. Mi ustvarjamo mehanizem, ker želimo ugotavljati, ali pravni red pravilno uporabljamo in mi želimo seveda na podlagi tega dobiti področje brez notranjih eh, mejnih eh, pregledov. In mi potrebujemo seveda določene eh, spremne ukrepe, ki nam bodo pač vse to omogočili. tu ne gre za neko temeljito eh, spremembo zakonodaje. Mi ne spreminjamo šengenskega zakonika, temveč mi želimo vzpostaviti mehanizem, ki bo omogočil eh, ohranjanje prostora brez nadzora na notranjih meja. Torej želimo pač brez eh, kontrol oseb, ko pač prečkajo notranje meje. In 77 eh, eh, pravi, da eh, parlament in svet sprejemata ukrepe, ki so potrebni za primer, ko ni nadzora na notranjih mejah. Se pravi, ta predlog je dejansko mogoče sprejeti v postopku soodločanja. Potem eh, predlagano je bilo, da se opremo na člen 70 pogodbe. Ta člen eh, je uvedla na novo Lisbonsko pogodba in tu gre za evaluacije na področju pravosodja in notranjih zadev. Eh, vendar eh, po eh, eh, ocenah. So, ugotovili, da pravzaprav nadzora ne morejo utemeljiti na členu, ki govori o samo o sodelovanju. In 73 pa pravi, da se Evropski parlament in nacionalni parlamenti samo uh, informirajo, se o, samo obvestijo. In prav gotovo. Eh, zakonodajalec ni hotel, da bi eh, parlament imel samo šipko vlogo. In to vpliva tudi na variabilno eh, spremenljivo geometrijo, mehanizem, lahko uporabimo samo takrat, ko smo že odpravili notranje meje. Se pravi, to je možno samo po uh, uh, odpravi nadzora na notranjih mejah. Če svet eh, želi, je isti mehanizem mogoče uporabljati tudi pred odpravom nadzora na notranjih mejah, vendar po uveljavitvi ustrezne uredbe posledice. Eh, Združeno kraljestvo in Irska se ne evaluirata v skladu s tem mehanizmom. Naj vas opozorim tudi na dejavnike, na akterje v tem novem mehanizmu. Mehanizem naj bi odražal uh, institucionalno strukturo, tu imamo pač države članice, ki sodelujejo s komisijo. Se pravi, tu ni več sama komisija, tu so vključene tudi države članice, kajti tu gre tudi za ohranjanje medsebojnega zaupanja in predviden je postopek komitologije. Kar pa zadeva vašo logo, eh, Evropski eh, parlament eh, torej sodeluje v soodločanju in bo tudi dobival eh, priporočila po evaluaciji, če obstajajo določeni deficiti, bo Evropski parlament obveščen in parlament bo prejemal tudi vsako letno poročilo. Še nekaj o področju uporabe mehanizma, gre za šengenski pravni red, če pa obstaja že nekje obstoječi mehanizem, naprimer v direktivi o strelnem orožju, kjer je treba opraviti tudi evaluacijo in kjer bi lahko prišlo do prekrivanja. Uh, torej, za to področje imamo tudi jasna pravila, potem uh, spoštovanje temeljnih pravic je zakoreninjeno, potem uh, Eh, obiske na kraju samem imamo torej eh, napovedane in nenapovedane obiske. Eh, to ustreza tudi zahtevam iz haškega programa. E, točke so večletni programi, se pravi vsaka država članica bo imela evaluacijo enkrat na pet let, vsaj enkrat na pet let. Frontex bo tudi dal eh, svoje strokovno mnenje, ko gre za zunanje meje. Eh, pripravljeni bodo vse, eh, vsakoletni eh, programi na podlagi obiskov v posameznih državah, opravljeni bodo pa tudi regionalni obiski in na podlagi tega bodo nastali letni programi. Treba bo tudi ustvariti neko skupino strokovnjakov, države članice bodo imenovali strokovnjake, ki sodelujejo pri teh obiskih in ti bodo tudi seveda zagotavljali ustrezno strokovno znanje. Komisija bo zbrala uh, ekipe strokovnjakov, v katerih bodo tudi predstavniki držav članic, predstavniki Frontexa, Europola, Eurojusta in uh, ti bodo pač opravili uh, obiske. Uh, torej, zelo pomembno je, da se zmanjša število strokovnjakov, osem strokovnjakov za napovedane obiske, šest uh, za nenapovedane obiske potem dva vodilna strokovnjaka iz komisije in iz držav članic bosta vodila eh, ekipo. Novost v uredbi je torej eh, nenapovedani obisk na notranjih mejah. Tu bodo samo predstavniki komisije, kajti komisija je menila, da v tem primeru ne gre za notranjo varnost eh, držav članic, gre za eh, evropske državljane, ki jim je pomembno eh, prosto gibanje v šengenskem prostoru in mi še vedno dobivamo pritožbe zaradi pregledov na notranjih eh, mejah in zaradi tega so možni nenapovedane obiske na notranjih mejah, kjer pač eh, lahko preverimo, ali se upravljajo pregledi ali ne potem pa 13. člen eh, poročila eh, po evaluaciji, to opravijo seveda strokovnjaki, ki gredo na obisk, se pravi predstavniki komisije in držav članic, potem eh, države članice bodo lahko tudi spraševali na podlagi tega poročila priporočila bodo posredovana tudi Evropskemu parlamentu in države članice morajo predstaviti akcijski načrt, kjer bo jasna časovnica eh, za ukrepe, ki jih morajo sprejmijeti, če se ugotovijo kakšne pomankljivosti. Torej, pomembno je torej seveda eh, pozneje v obliki obiskov ugotavljati, ali države članice eh, uresničujejo priporočila. Eh, torej, eh, pomankljivosti bomo sporočali tako Evropskemu svetu kot Evropskemu parlamentu. V tem trenutku se govori tudi o eh, tako imenovanem eh, starem eh, postopku komitologije iz leta 1999, eh, vendar. Eh, mi bomo to nadomestili s eh, členom 291 pogodbe. Potem pa imamo nekaj členov o preglednosti, eh, gre za predložitev priporočil, ki jih pripravi komisija. Te, ta priporočila bomo predložili parlamentu in se pravi, dobili boste zaključke vsake evaluacije. In potem pa zadnji členi, govorijo o tem, da se mehanizam samo uporabi za evaluacije po odpravi nadzora, nadzora na notranjih mojah. Možno pa je to uporabiti tudi za evaluacijo pred odpravo nadzora na notranjih medeje. Upam, da sem vam eh, lahko dala kratek pregled v tem kratkem času. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Moshamar. Sedaj pa naš poročevalec Carlos Coelho preden uh, odprem uh, razpravo za vse uh, poslanke in poslance. Gospod Kajlo, prosim. Uh, hvala lepa, gospod uh, predsedujoči. Najprej bi se rad zahvalil Evropski komisiji. Parlament je 19. oktober 2009 uresničil uh, moje priporočilo in zavrnil pobudo Evropske komisije. Kajti eh, model evaluacije, ki ga je predlagala tedaj komisija, se nam ni zdel primeren in parlament eh, tudi ni dobila pravice do soodločanja. Sedaj se je spremenila pravna podlaga in komisija je predložila predlog, ki temelji na drugačni pravni podlagi in uh, ta omogoča Evropskemu parlamentu so odločanje. Pozdravljam ta korak. E, komisija je upoštevala zahtevo Evropskega parlamenta in e, s tem je izpolnila tudi to, kar je obljubila komisarka Malmström. Kako naj bi torej izgledal ta mehanizem za evaluacijo, ki ga predlaga komisija. Torej, tu imamo preglede na kraju samem. E, ti obiski so pa lahko napovedani ali pa nenapovedani. Pripravili bodo petletni načrt in e, države članice Schengna bodo v teh petih letih šli skozi evaluacijo. In eh, načrtovano je tudi usklajevanje s Frontexom. Evropska unija ima torej agencijo Frontex in eh, očitno se prav ponuja vključevanje Frontexa v ta nov sistem evaluacije. določene stvari se mi zdijo slejko prej moteče. Komisija namreč ustraja na razlikovanju med ocenjevalnim mehanizmom za države članice Schengna in ocenjevalnim mehanizmom za eh, kandidatke. To sem kritiziral že v preteklosti. Tukaj ne smemo imeti dveh meril. Pravila morajo biti uh, ista in izpolnjevati jih morajo kandidatke kot tudi že uh, članice Schengna. V členu 20. Omogoča komisija svetu, da uh, nov mehanizem uporabi tudi za kandidatke. Zakaj pa to ni že od samega začetka predvideno tako? Če je potrebna odločitev določene institucije, naprimer sveta, potem eh, bi bilo treba tudi vključiti parlament. To bi tudi moralo spadati v soodločanje. In hotel sem komisijo tudi vprašati, kako je spravili glede dostopa do informacij. Evropski parlament naj bi prejemal informacije o pomankljivosti. 17. člen dostop do priporočil komisije po oceni. Moram reči, da s tem nisem povsem zadovoljen. Ravno nasprotno. E, mislim, da mora dobiti parlament poročila o ocenah, o teh šengenskih ocenah, zlasti za Bolgarijo in Romunijo je predvideno, Tako in v prihodnje naj bi pravzaprav prejemali eh, poročila o ocenjevanju. In zakaj je sedaj uh, svet tako odločen uh, in noče popustiti? Mi smo dolžni tudi razmisliti o tem, kako lahko uh, ustrezno uporabimo Frontex. Ali Frontex lahko sploh izpolnjuje naša pričakovanja, ali sploh lahko upravlja te eh, ocenjevalne obiske. Potem pa še za konec 12. člen. Eh, tu je torej predvideno preverjanje prostega pretoka. Komisija je torej mnenja, da je treba preveriti, ali se bomo eh, ravnali po členu 21 in ali se bodo odpravili nadzori na notranjih eh, mejah, ali to res sodi sem v ta dokument. In potem bi pa tudi komisijo vprašal, zakaj pri tej oceni, pri tej evaluaciji nastopajo samo uradniki komisije in zakaj tu ne sodelujejo strokovnjaki iz držav članic. Šengenski ocenjevalni sistem je po mojem mnenju nekaj, kjer bi sodelovali tako evropski organi, kot tudi strokovnjaki iz držav članic. Na ta način bi tudi uh, utrdili medsebojno zaupanje. Torej, šengenskega prostora ni uh, brez uh, medsebojnega zaupanja. In to moramo upoštevati v celotnem mehanizmu. Hvala lepa, gospod Kveljo. S tem prehajamo k razpravi. Eh, gospod Busutil, vi ste se prvi prijavili. Hvala lepa, Karlosu, za predstavitev. Thank you kot poročevalec za Frontex eh, bi potreboval nekaj več informacij o vlogi Frontexa. Mi pregledujemo namreč eh, akt, eh, ki je vzpostavil to agencijo in mi moramo seveda govoriti o natančni vlogi te agencije in zlasti seveda o vlogi te agencije v tem ocenjevalnem mehanizmu prosim, da komisija nekaj več pove o vlogi Frontexa. Če sem stvari pravilno razumel, naj bi Frontex samo poskrbel za analizo tveganja in na tej podlagi naj bi drugi akteri delovali in bi drugi opravljali obiske na kraju samem. Uh, ali komisija predvideva širšo vlogo Frontexa pri ocenjevanju, naprimer, da bi Frontex uh, eh, izvaja ocenjevanje samo, kajti če je temu tako, moramo to seveda upoštevati v mandatu za Frontex in tudi v dosjeju, ki ga sedaj obdelujemo. In kot je tudi gospod uh, eh, Koeljo, uh, Eh, povedal, bo to zahtevalo tudi dodatne vire, dodatna finančna sredstva eh, za Frontex, če bo pač Frontex bolj vključen v te naloge. Kajti tu gre seveda tudi za eh, to, da bodo države članice v stanju zavarovati zunanje meje v skladu s šengenskim akijem. Prosim, da komisija pač odgovori še na ta vprašanja. Hvala lepa. Gospod Ensio. Domnule președinte, <clears throat> uh, apreciez uh, și eu această propunere a Comisiei întrucât uh, era nevoie... Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Pozdravljam predlog komisije. Pozdravljam ga tudi zaradi tega, ker potrebujemo ocenjo šengenskega pravnega reda. In sicer po uh, vstopu v šengenski prostor. Uh, hvala lepa za uh, predstavitve. Navajeni smo pravzaprav že na ta jasni eh, cilj in eh, rad bi dejal naslednje. Očitno imamo dvojne standarde pri nadzoru in uporabi šengenskega akija v Evropski uniji. Imamo tiste, ki so eh, v šengenskem sistemu in tiste, ki so zunaj in so kandidatke. Države članice. ki niso več v sistemu nadzora, se lahko soočijo s težavami pri upravljanju notranjih ali zunanjih meja, pa tudi kandidatke, ki povsem izpolnjujejo šengenska pravila, pa še vedno niso v klubu. Torej, tu imamo dvojne standarde. Imamo vprašanje za komisijo. ali se ne bojite, da bi eh, osnutek uredbe, čeprav je že boljši, eh, utrjeval dvojne standarde. Eni veljajo za države članice, druge pa za kandidatke. Imate sistem ocenjevanja, ki ne velja za vse enake, se pravi, gre za diskriminacijo držav kot Romunije in podobno. Hvala. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Eh, res je, da je eh, gospod Kvelo res upravičil svoj ogled in je gospod Schengen. In čestitke za natančnost in zanesljivost njegove ocene. Še nekaj. Posem se strinjam z njim, da me utemeljitev razlikovanja ne prepriča. Se pravi, eh, določeni sistemi veljajo pred članstvom, drugi že po učlanitvi. določene stvari se seveda ne izvajajo dobro, če se ne zavemo eh, šibkosti in slabosti, ki so že obstajale pred eh, članstvom. In če naj bi že sprejeli neko utemeljitev tega razlikovanja, eh, torej parlament je sicer partner pri tem ocevenjevanju po pristopu, nimamo pa dostopa do določenih dokumentov. In to pomeni, da določenih stvari ne bomo vedli. Podobno je, eh, ko sprašujemo gospoda Benwrighta, kako izvaja SWIFT. Kajti mi ne vemo, po čem naj ocenjujemo stvari, ker ne vemo, kaj je bilo prej, kako, na kaj moramo biti pozorni to je nekako metanje peska v oči in eh, mi moramo svoje delo dobro opraviti in potrebujemo vsaj dostop do dokumentov, eh, ki eh, se uporabljajo v mehanizmu ocenjevanja pred vstopom. Potem pa še nekaj ne vem, kako je z. Obsegom ocenjevanja. Komisija je govorila o varstvu podatkov. In mislim, da smo danes v prezentaciji slišali besedo te, e, temeljne pravice. Tega pa v pisni obliku v dokumentu ni. eden izmed problemov pri spremljanju, pregledovanju eh, držav, ki so že v Šengnu, je, da so stvari zelo oske, tehnične. Mi moramo eh, tu pregledovati eh, področje, ki je, notranjih zadev, pravosodja in tu gre pravzaprav za eh, kakovostne, eh, kvalitativne vidike in eh, kako se izvaja politika, kako deluje policija, ali pač prihaja do stopa politika, kriminalcev in podobno. Tega ne moremo kar tako zožiti na določena tehnična vprašanja. Seveda je treba ocenjevati nekako omejiti, vendar kljub samo je treba jasno povedati, kateri elementi bodo upoštevani. In potem pa še zadnje. Jaz sem sicer eh, britanska poslanka, ne govorim pa v imenu britanske vlade. Združeno kraljestvo ima dostop do določenih vidikov šengenskega sistema, naprimer do eh, policijskih podatkov v šengenskem informacijskem sistemu. To pomeni, da Združeno kraljestvo legitimno sodeluje v določenih vidikih tega mehanizma in zaradi tega tudi ne vem, kako je mogoče eh, posem izključiti eh, Združeno kraljestvo iz tega mehanizma. Upam, da sem to pravilno razumela. Tu ne gre torej za to, da bi si ne šengenske države eh, izbirale eh, rozine iz kolača. In... No. jaz sem sicer britanska poslanka in delam na tem področju in eh, ne misliti, da hočem sedaj tu določene privilegije, vendar kako ima lahko uh, Združeno kraljestvo dostop do SIS-a, uh, nima pa informacij o tem, kako se skrbi za varstvo podatkov v okviru tega sistema v drugih državah članicah. Hvala lepa. Uh, uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama se želim zahvaliti poročalcu gospodu Koelju za to, da je že leta 2009 začel z delom na tem področju in mislim, da je bilo dobro to storiti. Sedaj pa vemo, da smo bolj vključeni v postopek vseeno, pa je glavno vprašanje za komisijo sledeče. Ali je varstvo podatkov in ali so obveze o temeljnih pravicah jasno vključene v mandat tega mehanizma? To je naše stališče. In seveda, v polni meri podpiramo komisijo, kar se tiče tega, da ne sme biti spremembe in razlik med pristopom do novih, novejših in že prejšnjih članic Schengna. to priložnost izkoriščam za to, da se zahvalim tistim, ki so končno tudi omogočili, da bodo vsi člani odbora Libe lahko prebrali dokumente o Romuniji in Bolgariji. Naslednja, prosim. Is Ernst? Gospa Ernst. <laughs> ja, um, mislim, da je v Nemčiji. Hvala lepa. Gospod Koelj, tudi naša politična skupina vam čestita. Jasna, bom in odločna, ne bom preteničila. Dobro je govoriti o stvarih o takšnih, kot so. Razprava o Bolgariji in Romuniji je jasno pokazala, da mora jasno biti v dokumentih navedeno, da ne sme biti razlik med eno ali drugo državo članico, med novejšimi, ki so pristopile, ki pristopajo k Schengenu in med tistimi, ki so že članice Schengna. Zdi se mi zelo težavno in moram eh, jasno povedati, da sem ogorčena, tako kot mnogo Romunov in Bolgarov, ki se sprašujejo, kaj pa se pravzaprav uporablja, kakšne igrice se gremo. V nemških medijih vam moram povedati, da o tej temi sploh ne razpravljamo več. Čez vikend sem eh, prebrala, da je vse že sklenjeno. Svet je sklenil, da obe državi zdaj pač ne bosta še vstopili v Schengen. To je bilo že skrenjeno, to berem v naših časopisih. In potem dobimo občutek, da, Evropski da se Evropski parlament očitno nahaja v težavnih razmerah. Imamo dokumente, vendar pa celotna razprava, ki je potekala v evropskih medijih, je bila lahko zgolj spremljana, nismo jo mogli aktivno oblikovati. In to se mi zdi zelo težavno. Rečeno je, da bi naj parlamente ne zgolj obveščali, temveč tudi vključili v dejavnosti, vendar pa to se mora dogajati od začetka do konca. To se tu ni zgodilo. In zato menim, da bi morali od vas natančno izvedeti, kako bi naj to vključevanje od samega začetka izgledalo. In drugič, vprašanje, ovrednotenja ja, in eh, napovedanih in nenapovedanih nadzorov. Kdo to počne, kaj se zgodi potem, če prihaja do negativnih kritičnih točk, če prihaja do težav, kaj to pomeni za države, kako naj bo to oblikovano. Torej, resnično moramo dobro premisliti o tem, kaj ti temelj zamisel Schengna lahko tudi spodleti če ne bomo tega razrešili. Torej, te obiski, ovrednotenje, napovedani, nenapovedani nadzori, vse to je nekoliko skrivnostno. In še zadnja zadeva, kar se Bolgarije in Romunije tiče. Prebrala sem celo, da je mađarsko predsedstvo mnenja, da bi lahko delno vključili Romunijo, morda predel okrog eh, prestolnice, ne pa Romunija kot celote. Mislim, da je potrebno tudi pri tem vprašanju in s tem v zvezi jasno in odločno slišati besede komisije. To je pomembno za Romune in Bogare, ne za nas parlamentarce. Thank you, Hvala lepa, gospod Flotre. Ah, gospa Veržja. Je ne vois pas d'inconvénient. Nimam nič proti, gospod eh, predsedujoči, da omenjate gospod Flotr, eh, čeprav je res, da eh, pravzaprav ne delujeva na enaki politični eh, fronti imam konkretno vprašanje, zato da bi skušali bolje razumeti. Tu na mizi se ukvarjamo z vprašanjem, eh, z vprašanjem prostega gibanja eh, Romov. Eh, tu je Mačarska, tu je Romunija in zanima me, kako se bo komisija lotila konkretno tega vprašanja, zato da bi na tem primeru lahko bolje videli, kaj namerava komisija in kako bomo izvajali pravila s tem v zvezi, kajti vse se mi ne zdi zelo jasno. In če dovolite, vprašala bi tudi, kdaj bomo dobili poročilo, ki ga je obljubila gospa Reding. Kdaj bomo končno dobili to poročilo? Merci. Now. Hvala lepa. Tako, sedaj pa se vračamo k komisiji. Potem pa še končna beseda poročevalca. This is Moshammer gospa Moshamer. Um. Hvala lepa. Kar se tega tiče, ali imamo dvoje standarde, naj vas upozorim, da ni aki tisti, ki bi ga najrazlično uporabljali. Seveda moramo aki uporabljati enotno, vendar pa akt o pristopu predveva drugačne mehanizme in tudi posledice so drugačne. V prvem delu trenutnega mandata, se bodo odpravile kontrole na meji ali pač ne. Torej, priporočila bodo takšne, da jih bodo članice začele tako izvajati. In potem drugi del. Znotraj Schengena imamo veliko spremljevalnih mehanizmov in potrebno je zagotoviti, da se izpolnjujejo vsi kriteriji. Kar se konkretnih vprašanj tiče, Bolgarija, Romunija mađarsko predsedstvo, ker veste, da je to polni odgovornosti sveta. Kar se tiče vloge Frontexa, je komisija predvidela, da bo Frontex izvedel analizo tveganja in potem tudi načrt pregledov na mejah. Seveda pa ne bodo to izvajali v Frontexu, komisija jih pa lahko povabi, da sodelujejo kot opazovalci. Torej ne bo to imelo toliko vpliva na dodatne vire, ki bi jih Frontex naj zahteval. Kar se notranjih meja tiče in mnenje strokovnjakov iz komisije, spremljanje ukrepi, ki jih imamo, na zananih mejah, policijsko sodelovanje, vizum in tako dalje. To so spremljajoče ukrepe, ki jih je potrebno izvajati, da bi imeli področje zaupanja brez meja. 12. člen, radi bi videli, ali bi policijski nadzor, ki se izvaja na notranjih mejah, bil tak, da ne bo tega nadzora preveč. Torej, spet gre za vzajemno zaupanje in eh, za strah, da morda eh, ni dovolj zagotovljena notranja varnost. To smo predvideli samo za komisijo. Vrednotenje kot tako, tukaj ne gre samo za tehnično vrednotenje, gre tudi za kakovostno. In to se odraža v členu 13.2 predloga, kjer je zapisano, da bo poročilo analiziralo kakovostne operativne, administrativne in organizacijske vidike. Gre torej za resnično ovrednotenje, kako se pravni red izvaja tako tehnično kot tudi kakovostno. Kar se spoštovanja temeljnih pravic tiče, pa je to morda nekoliko skrito, vendar pa je v vodni izjavi 11. Združeno kraljestvo ni urednoteno, da to je posledica pravne podlage, ki jo je izbrala komisija, vendar pa se zavedam, da bomo o tem morali imeti še nadaljne razprave. Upam, da sem zajela vsa vprašanja. Hvala lepa. You, Hvala lepa, gospa Moshammer, sedaj pa še poročevalec, gospod Koeljo. Prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Dve pripombe za konec najprej razumem pravne razloge, vendar pa ne morem razumeti, kako bo sistem deloval, če bomo imeli različne standarde. Bodimo jasni. Če imamo različne standarde, kar se tiče trenutnih držav članic in držav kandidat, potem lahko pomeni, da so ti različni standardi lahko više ali nižji. Če so nižji, potem lahko sprememo državo kandidatko v Schengen in potem, ko postane članica, bomo v drugem vrednotenju se zavedli, da ne izpolnjuje pogojev in bomo morali ukrepati. To pravzaprav ni smiselno. Če so pa standardi višji, potem pa to ustvari občutek nepoštenosti za kandidatke kajti potem lahko seveda upravičeno rečejo, da smo do njih bolj strogi, ker pa če niso člani kluba, kot pa do članov kluba, ki so že v šengenskem klubu. Torej, to ni smiselno. Ne moramo imeti dvojih standardov. In te težave se bomo lotili na zelo resen način v tej uredbi. In privilegij parlamenta in njegovega dostopa do dokumentov je drugačen v obih primerih. To tudi nima smisla in seveda tudi s tem se bomo soočili. In še zadnja stvar, gospod predsednik, to ni povezano s Schengenom nasplošno, ker nekaj kolegov se je navezalo na poročila, poročili o Romuniji in Bogariji. Tam s tem se bomo morali ukvarjati, naslednji četrtek se bomo s tem ukvarjali. Moram pa povedati kolegom, da nismo dobili nobenega uradnega dokumenta strani sveta, kar se Romunije in Bulgarije tiče. Naj ponovim, nismo dobili še nobenega uradnega dokumenta. Na zadnjem sestanku sem pozdravil pobudo gospoda kapitanja, ki je iz neuradnega vira dobil neke dokumente in jih je dal na voljo vsem članom odbora, da je pa sem, da to niso uradni dokumenti, to so osnutki dokumentov. Nekateri so bili že spremenjeni prejšnji četrtek v svetu. In tudi, če bi to bili končni dokumenti, bi torej to še ne bilo uradno stališče. Tako da ne moremo biti pripričani, da so to uradni dokumenti. Saj je lahko kdo spremenil celo stran, zaključek ali odstavek. Samo dokumenti, ki jih nudi svet, so uradni dokumenti, na podlagi katerih lahko delujemo. In ti dokumenti, gospod kapitani, ki je ponudil te dokumente dobro namirno, torej smo o njih že eh, razmišljali in govorili, vendar pa so bili spremenjeni na sestanku prejšnji četrtek. Torej, prosim, ne bodimo zmedeni, dokumenti, ki so na voljo, so pomembni, zato da lahko vidimo, kje težave so, da pa to niso uradni dokumenti. In parlament ni sploh še dobil nobenih dokumentov. Kot sem se strinjal s poročevalci v senci prejšnji teden in se bomo o tem pogovarjali na senci četrtek, ne moremo začeti s hitrim postopkom, Zato, ker dokumentov še nismo dobili. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Koeljo. Slišali smo predsedstvo komisije, slišali smo končne pripombe gospoda Koelja, ki je jasno izrekel nujnost izvajanja naše zahteve. To je podal celoten obor Libe svetu, da bi res dobili vse dokumente, ki so potrebni, zato da se lahko odločimo glede razširjanja šengenskega moča na Bolgarijo in Romunijo. Svet bi prosil, če bi morda želeli odgovoriti na to točko, na to odločno zahtevo. Ne. Napredujemo vendar pa še vedno čakamo na zadovoljiv odgovor predsedstva in sveta. Kajti o tej točki govorimo vedno znova, ko govorimo o Schengenu. To tudi danes je bilo tako. Tako, naslednja točka gre za skupno razpravo. V tej skupni razpravi imamo točke 6 do 11, če se ne motim. Vse pa zadevajo razrešnico za leto 2009. Splošni proračun EU, oddelek 3, komisija. Poročevalec za vse vsa ta področja je Simon Busotil, kot lahko tukaj vidim. Pa tukaj ne gre samo za osnutek mnenja o razrešnici za proračun 2009 komisije na de, področjih, kjer je dejaven nive, gre tudi za agencije. Najprej bomo slišali poročavca, potem komisijo potem pa bomo imeli čas tudi za razpravo, če boste to želeli. Gospod Busutil, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Skušal bom biti kar se da hiter, glede na to, da smo že pozni. Naj povem, da sem zelo zadovoljen, da je Veronika Matijo, ki je bila poročevalka za razrešnico v odboru za nadzor proračuna, tudi z nami danes kajti morda jo bo zanimalo to, kar bom povedal. Kolegi se boste spomnili, da smo že imeli predstavitev, prvo izmenjavo mnen o teh šestih mnenjih že na začetku meseca in da smo imeli predstavnike komisije, pa tudi predstavnike petih agencij, ki so predmet razrešnice, o kateri govorimo. Moje, moje mnenje, ki jih predstavljam, temeljijo na izmenjavi, ki smo jo imeli takrat, še prav posebno, glede vprašanj, ki sem jih naslovil na komisijo in agencije in seveda se to nanaša na odgovore, ki smo jih dobili. Naj na hitro pridem vsakega od šestih mnen. Najprej razrešnica glede našega dela proračuna, gre za oddelek 3, gre za pristojnosti našega odbora. V tem primeru pozdravljam dejstvo v svojem mnenju, da je bil dosežen znaten napredek pri ravni izvajanja obveznosti za področje varnosti pravice. Vendar pa prav tako govorim o tem, da obžalujemo, da je bila raven 8,5 odstotkov odpovedi plačil zelo visoka, precej visoka. Pozdravljamo pa visoko raven izvajanja štirih programov za eh, nadzor migracije tokov. Obžalujemo pa, da je raven implementacije plačil bila nižja, kar se tiče programov na področju temeljnih pravic in svoboščin in varnosti in eh, varovalk za svoboščine. Prav tako pozivamo komisijo, da bi objavili poročilo, umestno poročilo o uporabi različnih skladov in programov, ki so pristojnosti našega odbora in da bi to storili kar se da hitro. To je nekaj, kar nam je komisija obljubila, da bodo storili do konca lanskega leta, pa tega še vedno ni. In e, nujno je, da to dobimo, če želimo začeti z razpravami o pregledu finančne perspektive potem tekom leta. Toliko, kar se komisije tiče. Sedaj pa hitro na mnenje o Agenciji Evropske unije za temeljne pravice. Edina točka, ki jo je potrebno omeniti, je, da predlagam, da bi naj obvržalovali dejstvo in način, na kateri se neposredne okvirne pogodbe podeljujejo strani te agencije kot smo se o tem pogovarjali že pri naši prvi izmenjavi mnen. Kar se tiče Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami, pa predlagam, da bi naj pojasnili uporabna pravila glede prihodkov, glede na vprašanja, ki so bila sprožena po povračilu nekaj preseška temu centru. Prehajam na Eurojust. Predlagam, da bi izražili obžalovanje, da je raven agencije glede prostih delovnih mest še zelo visoka. 24 odstotna. In da moramo obžalovati dejstvo, da pogodbe za novačene osebe, ki so bile uveljavljene na čuden način še vedno so v veljavi. In pravzaprav predlagam, da agencija popravi te nepravilnosti, ki še vedno obstajajo in to takoj. Kar se Frontexa tiče, predlagam, da bi zapisali, da je vsota odpovedi in eh, prenosov bila zelo visoka, čeprav imamo tudi izboljšave na tem področju zaradi trajnega stalnega nadzora proračuna. Prav tako moramo vedeti, da gre za tudi trenutni pregled Frontexa in da ima to tudi posledice za proračun. In končno, mislim, da je to najpomembnejše mnenje našega odbora. Gre za CEPOL, Evropsko policijsko akademijo, predlagam, da bi zapisali, da so nekatera javna načela bila nepravilna pri razpisnih postopkih so se ugotovile nepravilnosti. To se je zgodilo leta 2009 in predlagam, da bi zapisali, da je zaradi tega, ker revidirana pravila nikoli niso bila posredovana komisiji in zato niso nikoli stopila v veljavo, da so bile nekatere pogodbe strokovnjaki in eh, ostalim osebem nezakonite. In predlagam tudi, da zapišemo, da se tukaj niso odvijale preiskave tudi tam, kjer razpisi niso bili zakoniti in kjer so bile pogodbe podpisane na neopravičen, nepravilen način. Prav tako želim, da zapišemo, da je pogodba o zaposlovanju, ki je bila pripravljena na nepravilen način, še vedno veljavi in želimo, da CEPOL to takoj popravi. Predlagam tudi, da obžalujemo primere, kjer so sredstva namenili za to, da so financirali zasebne izdatke, kar je seveda, gospod predsednik, strinjali se boste nespremljivo. In predlagam tudi, da zapišemo, da čeprav imamo novo vodstvo Cepola, da so bile opravljene, da so bile narejene napake v preteklosti in da še niso prevzeli odgovornosti za to. Moramo seveda priznati napredek novega vodstva. pa tudi pripombe komisije glede CEPOL-a za leto 2010. In končno predlagam, da CEPOL naš odbor oceni negativno glede na znatno število nedoslednosti in napak, ki so se pojavile v proračunu CEPOL-a leta 2009. Razrešnica za 2009 bi torej naj ne bila podeljena. In tako zaključujem Sokratek uvod v teh šest dnem. Želim se zahvaliti kolegom za pozornost, še prav posebno pa bi se želel zahvaliti sekretarjatu za pomoč. Sekretarjat je že kar obsojen, da venomer podpira moje delo, vendar pa zelo želim podpori svoje sodelavke. Hvala lepa, gospod predsednik, sedaj pa se veselim pripomp kolegov in komisije. Hvala lepa. Hvala lepa za delo, ki ste ga upravili, gospod Busutil. Sedaj pa komisija. Predstavnik komisije, prosim. Yes, make... Ste tu? Prosim, želite podati izjavo, komisija? Prosim. Stefani Carillon, eh, direktorat eh, za pravosodje in notranje zadeve. Pravzaprav nimam veliko dodati k prispevku, ki smo ga ravno kar slišali, ki odražajo različne razprave za tisto, kar zadeva komisijo. V tem delu bi rada izrazila zahvalo komisije poročevalcu za v glavnem pozitivno mnenje v njegovem poročilu. E, strinjamo se, da leta, leto 2009 e, še naprej odraža izboljšanje eh, poslovanja in izvrševanja proračuna. Kar zadeva eh, te pripombe, bomo to eh, upoštevali v razmišljanju, ki se na to nanašajo, zlasti nujnost, da ohranimo skupno upravljanje in tudi z vidika izvajanja programov komisija tudi zagotavlja parlamentu, da eh, želimo eh, vse objaviti v najkrajših rokih. Glede pripombe, ki sem jo slišala v zvezi z agencijami, eh, komisija ne more in ni v položaju, da posreduje podat podrobnosti. Želeli bi samo povedati, da kar zadeva štiri od agencij Frontex, tisto za droge eh, in eh, Eurojust, eh, kar zadeva za ključne račune, to odraža pravo, slika, pravo sliko rezultatov, da to poteka regularno in s tem smo zadovoljni, komisija pa eh, je zaskrbljena glede predloga, da se razrešnice za leto 2019 podeli C-polu. E komisija meni, da so bili vsi sprejeti ukrepi, ki se še sprejemajo, vodili k razreševanju problemov, zlasti eh, odkar eh, je prevzelo eh, eh svoje funkcije eh, novo vodstvo zato bi želeli, da se sklepi spremejo eh, ob upoštevanju teh eh, dejstev. Alvaro, Hvala lepa, sedaj pa še stari poslanci, gospod Alvaro, prvi ste. Hvala lepa. Poročilo gospoda Busutila spremljamo imenom naše skupine in v bistvu ni zadeve, ker bi se ne strinjali tako da lahko vse skupaj podpremimo, čestitam za njegovo delo. Mislim, da se je potrebno osredotočiti na popravne ukrepe tam, kjer je to možno, predvsem kar se cepola tiče. Tu so vprašanja, ki še niso bila razrešena. In tukaj smo imeli razpravo tudi v odboru za nadzor proračuna, pa tudi v tem odboru. In upam, da, in to je dober primer, da imamo tukaj tudi kolegico iz eh, odbora za nadzor proračuna, da lahko potem tudi za proračun leta 2012, ko bomo prišli do teh vprašanj, o tem znova govorimo. In ko bomo govorili o tretjem modelu, se bomo iz tega lahko kaj naučili, kako lahko popravimo to, kar ni bilo prav leta 2009. In bi tako lahko podali naš prispevek k izboljšavi razmer. Torej, na kratko. Čestitke, Simon, smo na vaši strani. Hvala lepa. Keller. Gospa Keller. Also, um... Hvala lepa. Popolnoma se strinjam z vsem zapisanim se strani poročevalca. E, tu bi predlagali samo nekaj e, predlogov sprememb, ki se nanašajo na sam jezik. E, strinjamo se tudi glede Cepola, sicer pa menimo, da glede Cepola in drugih agencij, tu govorimo o razrešnici za leto 2009, tako da se mi zdi težko v to vključiti tisto, kar se je izboljšalo eh, tekom leta 2010, kajti tu se osredotočamo na določeno leto. In izboljšave, ki so omenjene, pa tudi odgovore agencij, ki pravijo, izboljšale smo to in to, eh, najprej mora eh, to podpreti oziroma verificirati računsko sodišče. Čeprav je dobro upoštevati in ceniti dejstvo, da so različne agencije rekle, da sedaj potekajo in eh, različne izboljšave, vendar eh, pa je potrebno eh, upoštevati, da zaenkrat tega še ne vemo in da se ukvarjamo z letom 2009. Hvala lepa, gospa Matjur. Merci, Hvala, gospod predsedujoči. Najprej čestitam Simonu za ogromno delo, ki ga je opravil v zvezi z agencijami in eh, popolnoma se strinjam z različnimi pogledi in mnenji eh, glede poročila in tudi pripomp eh, v zvezi z delom agencij. Kar zadeva Cepol. Tu bi želela povedati, kot so povedali že pred mano drugi kolegi, ko gre za razrešnico, gre za razrešnico za leto 2009 in ko govorimo o izboljšavah leto 2010, to seveda ne more vplivati na leto 2009. Zato se nikakor ne strinjam z, eh, z mnenjem komisije, ko pravi, da so se zelo potrudili, da eh, izboljšajo stanje te agencije. Dejstvo je, da se tu ukvarjamo z razrešnico za leto 2009. Strinjam se s poročevalcem in tem, kar je povedal s tem v zvezi. Bilo je veliko razprav v zvezi s to agencijo in mm, to, kar se je dogajalo leta 2009 to je potrebno ugotoviti, ni dovolj eh, pravilno, da bi lahko podelili razrešnico. In glede na to, da se pogovarjamo v okviru odbora Libe, je potrebno povdariti problem strukture v agenciji Cepol. In na eni strani menim, da komi Evropska komisija tu eh, nima eh, ustrezne funkcije, nima glasovalne pravice, to je velik problem. Eh, Pojavil se je problem tudi z izvršnim odborom, tu je bilo govoro naprimer o eh, zasebni porabi eh, davkoplačevalskega denarja in eh, to se je zgodilo. In res je, da je sicer direktor, zadevni direktor odstopil, dejstvo pa je tudi, da ni bil na višini svoje funkcije in tudi ne na višini oziroma ni deloval v skladu z nalogo, ki mu je bila zaupana. Zato mislim, da je potrebno prenoviti strukturo in bodi si eh, eh, umestiti cepol v okvir Europola ali pa okrepiti cepol. Sicer po mojem agencija ne bo mogla preživeti. In eh, ne mislim, da bi lahko agencija taka, kot je, preživela, obstala in mislim, da eh, se mora svet poglobiti to vprašanje, kajti ni resno ustrajati pri to vrstni strukturi, takšna kot je sedaj. Hvala lepa, gospod Busutil, še eh, mogoče kakšne sklepne besede, da samo da se zahvalim vsem kolegom za njihove prispevke in eh, prijazne besede, tudi eh, za njihov odziv na cepol. Uh, Kolegi se bodo spomnili, da lani nismo podelili cepolu razrešnice za leto 2008 in odbor za proračunski nadzor je celo sklenil eh, prejšnji teden, da končno podeli razrešnico za leto 2008, potem ko se to ni zgodilo več mesecev. Razrešnica za leto 2008 pa mora še biti sprejeta na plenarnem zasedanju. Kot so kolegi ravno kar povedali, ne govorimo o letu 2010, tudi ne o letu 2008, temveč o letu 2009. Ko Eh, so eh, nepravilnosti še vedno obstajale. To je razlog, zakaj menim, da eh, ni nobenega dvoma, tudi po mojem ne, da bi podelili razrešnico. To, gospod predsedojoči, bo tudi pomeni, pomenilo, kot gospa Veronik Matjo pravi, da se pregleda in eh, da se preuči stru, eh, vsebino in strukturo te agencije. Hvala lepa, gospod Busutil, mislim, da je to povsem jasno, da ste to zelo jasno izrazili, izrazili kar tudi pomeni jasno sporočilo komisiji. Komisija, eh, želite besedo, samo tehnično pojasnilo. Uh, Razrešnica ne bo podeljena za leto 2008, temveč bodo računi zaključeni. Potrebno je zapreti račun oziroma sprejeti zaključni račun. Tu bi želela, to pojasnilo bi želela posredovati. To je potem jasno. Sedaj bi vas spomnil, da je končni rok za vložitev predloge spremembe 3. februar ob 12. uri, se pravi v četrtek ta teden. Gla v Libe bo o tem glasoval 20. februarja. 28. februarja. Gremo lahko na naslednjo točko in sicer 12. točko izvajanje člena 10 protokola Združenih narodov o streljnem orožju in uvedba izvoznih dovoljen za streljno orožje, njegove sestavne dele in streljivo ter ukrepi. In eh, poročeval poročevalka eh, za to temo je gospa Veronik Matjö in eh, Libe je zaprosil za izvajanje zadevnega člena, vendar je bila ta prošnja zavrnjena. Poročevalka eh, gospa Matjö, kot je povedala gospa Matjö, skratka, gospa Intveld. Gospod predsedujoči, eh, nisem bila tukaj nekaj časa. Tu je predvidena seja za zaprtimi vrati za poročilo, da točno ob koncu današnjega zasedanja in eh, ob šestih bomo načeli to vprašanje. In če se bomo potrudili in če lahko eh, hitro napredujemo, nam bo morda uspelo. Gospa Matju, upam, da nam lahko pomagate s tem, da boste kratki. Vam bomo hvaležni. Razumela vaše sporočilo, gospod predsedujoči, dragi eh, kolegi. Eh, torej, eh, Namen te uredbe je prevzeti deseti člen protokola ZN o strelnem orožju eh, in eh, tudi za preprečevanje nezakonitega trgovanja. In ta člen predvideva okrepitev eh, najrazličnejših ukrepov, vzključno z ukrepi njihovega uvoza in, uvoza in tranzita nacionalne zakonodaje na tem področju eh, se zelo razlikujejo od ene države do druge, zato bi potrebovali enotne ukrepe, zato da bi ukropili sodelovanje med nacionalnimi organi na tem področju. Želim povdariti, da se to ne sme zgoditi na račun, račun majhnih in srednje velikih podjetij. Potem ne smemo predvideti še dodatnih upravnih bremen, ki so pogosto pretirani in ki tudi ogrožajo potem konkurenčnost evropske industrije. Zato je naša odgovornost Evropske unije, da zagotovimo majhnim in srednje velikim eh, eh podjetjem. Eh, pošteno eh, konkurenco z drugimi družbami oziroma podjetji nekatere opredelitve zaenkrat na tem področju so. Eh, so zastarele, eh, zlasti eh, ko gre naprimer za streljno orožje, ki eh, vsebuje svinec, medtem ko leta ni dovoljen v nekaterih državah eh, članicah. Eh, in eh, kot vemo, je to tudi lahko vzrok za eh, nekatere bolezni pri nekaterih živalskih zvrstah, eh, vrstah. Menim, da bi se morali ti postopki nanašati na, eh, na vse in sicer, kadar gre za eh, legalne in utemeljene eh, namene. Na Potem je potrebno tudi predvideti, da ne bo nobenih nepotrebnih upravnih bremen in eh, ravno tako pa glede ukrepov za njihov uvoz in tranzit potrebno bo eh, poskrbeti, da se eh, ne podaljšuje nepotrebno rok za izdajo leteh presenečena sem, da je služba komisije predvidela tako kratek rok. Potrebno bi bilo eh, predvideti daljši rok, kot je tisti, ki se nanaša naprimer na, na eh, prekurzorje, kjer je ta rok 18 mesecev. Hvala lepa. Najlepša hvala za poročilo. Sedaj prisluhnimo komisiji. Komisija, imate besedo. Eh, Hvala, gospod predsedujoči. Komisija se zahvaljuje Evropskemu parlamentu za obravnavanje eh, tega, tega, osnutka, eh, tega osnutka uredbe in gospod Jakoline je tako v odboru uredbe v Libe, oprostite. In eh, ko smo eh, oblikovali cilje v okviru eh, tega predloga, kot je poročevalka omenila, je eden glavnih ciljev ratificiranje protokola Združenih narodov, kajti Evropska unija mora ta protokol še ratificirati. Če bomo sprejeli to uredbo, se bomo približali ratifikaciji protokola. Res je, da ni časa za podrobnosti, vendar bi vas želel upozoriti na nujnost, da se zagotovi polno izvajanje eh, zakonitih pogojev protokola, tudi duha protokola in zagotoviti tudi doslednost, dosledno izvajanje in sicer eh, doslednost pri izvajanju vseh drugih zakonodaj Evropske unije na tem področju. Eh, Gospod predsedujoči, eh, Želim še povdariti, da je komisija v polni meri pripravljena, da pomaga parlamentu in tudi svetu eh, pri tem delu in eh, s tem se tudi ukvarjamo v Justus Lipsiusu. Eh, seveda pa sem pripravljen tudi odgovarjati na vaše vprašanje. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Lajos Raci, v imenu sveta. Ima besedo. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, zahvaljujem se poročevalki za njeno poročilo in V imenu mačarskega predsedstva lahko samo potrdim, da ta dosje obravnavamo zelo resno in eh, da ga natanko preučujemo in eh, dva sestanka smo v svetu temu namenili. Hkrati pa smo predvideli še tudi nekaj dodatnih sestankov s tem v zvezi. Hvala. Gospod Jakolino, poročevalec v senci, ali želi besedo? Sedaj je med nami. Ste želeli spregovoriti? Izvolite. Ne kot poročevalec v, sencu, v senci, gospod predsedujoči. Sem poročevalec za to poročilo uh, v eh, odboru za mednarodno trgovino. In uh, Skrbno sem prisluhnil gospej Matjo, prav tako pozorno pa sem tudi poslušal podrobno, eh, podrobnemu risu ukrepov, ki jih načrtuje komisije. To poročilo seveda spada v trgovinske postopke, vključuje pa tudi zagotovila eh, in odraža vidike o katerih je govorila gospa Matjue v, v njenem poročilu. In tega bomo lahko korisno vključili v naše poročilo. Kot je komisija že povedala, so tu zapisana načela, ki jih je potrebno ustrezno uresničevati, zagotoviti tudi potrebno doslednost. Prepričan sem, da bomo na ta način lahko dosegli uravnoteženost tega poročila. In uh, možno je vlagati tudi predloge sprememb uh, do 3. februarja, uh, v našem odboru pa je ta datum 4. februar. Če naj se sedaj vrnem na nekatere, nekatere točke sporočila gospe Matjo, naprimer glede same časovnice ali naj so to koledarski dnevi ali eh, pravzaprav eh, delovni eh, dnevi, potem tudi sam datum za, uveljav, za veljavnost. Komisija na začetku je govorila o štirih mesecih, gospa Matjo je govorila o treh mesecih, o tem se bo potrebno pogovoriti in to se bomo med sabo lahko dogovorili. Members, Gospa Ana Gomez, eh, sedaj smo pri pripombah poslancev. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se Veronik Matjö za njeno poročilo, zahvaljujem se tudi drugim izvajalcem. Ko sem prebrala to poročilo, me je zaskrbelo. Tu namreč ni nobenega sklica na nujno doslednost, z kodeksom obnašanja, kar odraža tudi skupn, eh, skupno stališče po koncu francoskega predsedovanja leta 2008. Z vidika pravil za, eh, za nadzor nad izvozom, nad vojaško opremo in tranzitom. In eh, Na eni strani imamo vojaško področje, na, drugo, na drugi civilno, to je res, to, lahko, to se lahko reče. Vendar, je potrebno upoštevati eh, naslednje te firearms, naprimer eh, to strelno orože, naprimer za lov, je pravzaprav ident, identično orožje, ki ga uporabljajo naprimer v vojaške namene v Afriki in pogosto se to izvaža iz naših držav v tretje države, ravno zato in kaj se potem dogaja, potem nosijo to orožje majhni otroci, ki se jih rekrutira v vojsko vojske v teh eh, državah. Gre za doslednost med svetom in komisijo. Če bo naša ureditev dovolj zahtevna za vidika nadzora nad izvozom, izvozom vojaške tehnologije, potem se to ne more zgoditi. Tako da se potem to ne prenese še to mnenje tudi na druge vrste strelnega orožja. In eh, naprimer ta eh, kodeks eh, obnašanja iz Dunaja, ki se nanašajo na zavajzujoče instrumente. V moji lastni državi In vem, da se to dogaja tudi v drugih državah članica, da eh, prihaja do veliko analiz, do preiskav policije in ko so dali zeleno luč za izvoz in kaj sem ugotovila, kar se dejansko dogaja, je, da eh, naj bi se mnogo tega orožja izvozila na podlagi dovoljen, ki so jih izdali določeni organi, eh, ki naj bi bili za civilno rabo in vendarle je šlo torej za orožje, ki ga potem v Afriki uporabljajo tudi v te druge namene. In uh, zaprosila sem. Z, z, Prosila bi zlasti komisijo, da pove, kakšno je njeno stališče glede tega, pa tudi druge, eh, tiste, ki to preučujejo. Mislim, da je bistveno, da dosežemo torej to dosledno obravnavo na tem tako občutljivem področju. Hvala lepa. In eh, tu imamo med nami več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 opozoriti na dejstvo, da tu ne govorimo o vojaški opremi ali o vojaškem orožju. Tu se ukvarjamo, tu gre za orožje, eh, ki, eh, torej, ki se ga uporablja v športne namene ali za civilno rabo. Potrebno je vedeti, o čem govorimo. In ne verjamem, da se to orožje uporablja naprimer za množične pokole osebno ne menim, da je tako in to sem želel povedati. Kar je pomembno, je, da tu dosežemo ustrezno ravnotežje. In eh, preden bomo eh, govorili o nezakonitem trgovanju na eni strani, na drugi strani pa gre za obrambo proizvodnje orožja za civilno uporabo, ne vojaško uporabo. Ne bi želeli, da prija do izgube delovnih mest in mislim, da v sedanjih razmerah to ne bi bilo preporočljivo. Če ne bomo izvažali orožja iz Evropske unije, so tu druge eh, države, eh, hitro raztoče države, ki bodo hitro prevzele eh, naš tržni delež in mislim, da eh, tu ne bodo preveč zahtevne. Zahvaljujem se gospej Matju. So seveda razlike v mnenjih. Mikrofon je bil prekinjen. Hvala lepa. Prosim, če ste kratki, še enkrat vam bom hvaležen, če boste kratki. Hvala lepa. Športno orožje se pogosto uporablja, tako pri pokolih v šolah in druge. Ne smemo tega podcenjevati. In osredotočiti bi se morali zlasti na zaščito naših državljanov. In pa potrebno je izvajati v polni meri člen 10 protokola ZN. In, uh, naprimer rekreativne dejavnosti, moram reči, da si ne predstavljam, kakšne, za kakšne vrste dejavnosti lahko gre. In eh, zanima me, kaj menite, naprimer, eh, kaj ti v prilogi se pogosto sklicujete na drugo in drugo. Zanima me, kaj imate pri tem v mislih. Hvala lepa, In še sklepni komentar, gospe Matjo, če, če se vam to zdi potrebno. Ne? Ni potrebno? Ni potrebno, gospod predsedujoči. Najlepša hvala, pravi predsedujoči. Naj sedaj povem, da smo imeli na dnevnem redu tudi 13. člen seznam potnih listin, ki imetnikom omogočajo prehod zunanih meja in v katero se lahko piše vizum, ter vzpostavitev mehanizma za pripravo tega seznama. In naša kolegica Tanja Fajon je poročevalka. Sprašujem se, če je mogoče dovolj prijazna in se strinja, da to odložimo na jutri, na jutri zjutraj po glasovanju, tako da bomo danes potem lahko še vedno obravnavali točko 14, ki jo je potrebno obravnavati za zaprtimi vrati, pogajanja v teku o sporazumih EU o evidenci podatkov o potnikih za ZDA, Kanado in Avstralijo izmenjava mnen in potem tudi poročilo s strani našega eh, gosta, gospoda Reinharda Pribeja, ki bo poročal v imenu komisije, potem pa bomo imeli še nekaj časa za razpravo. In kot običajno, eh, Eh, se bomo morali tudi zahvaliti tolmačem, če bodo pripravljeni delati nekaj minut več. Zagotavljamo vam, da bomo naredili vse, kar je možno, da bomo pravočasno končali. Hvala vnaprej. Mi bomo čim krajši. Gospod Pribe ima.